in tudi okoljevarstveno Evropo. Veliko naših državljanov še vedno trpi zaradi gospodarske krize, zaradi nizkih plač, zaradi prekarnosti, zaradi socialne izključenosti. Kriza, ki je povzročila idejo o Evropi varčevalnih ukrepov in varčevalne ukrepe so morali sprožiti te tisti, ki so v resnici sprožili gospodarsko in finančno krizo, ki je prizadela evropske družbe. Posledice so bile neenakost. Še posebej medgeneracijsko neenakost, zaradi česar trpijo predvsem mladi in tudi veliko neenakosti med spoloma, kajti ženske najbolj trpijo zaradi neenakosti in prekarnosti na uh, trgu dela. Zato si moramo prizadevati za socialno državo, za socialno Evropo, za blaginjo. In zaradi tega je prišlo do razkola med shodom, zahodom, med severom in jugom, med upniki in dolžniki. Zato moramo to obdobje zaključiti in okrepiti Evropo tam, ki jo najbolj potrebujemo in to je med državljani. Zato moramo zagovarjati socialno Evropo, Evropo pravic. Socialna in teritorijalna kohezija je najpomnejši steber, verjetno edini na svetu. Zato, da zagotovimo verodostojnost, mora Evropa spodbuditi nov, eh, novo socialno pogodbo, da bo Evropa postala vir priložnosti ne grožen. Zato moramo krepiti socialno kohezijo z jasnimi cili, merljivimi cili za zaposlovanje, za socialno pravičnost in tudi za trajnost naših socialnih držav. Zato moramo okrepiti to perspektivo perspektivo na področju gospodarske monetarne unije in tudi na področju kohezijske politike. Gospe in gospodje, to je filozofija predloga, ki jo zagovarja Španija v Evropskem svetu in to je, da bi uvedli evropsko zavarovanje v primeru brezposelnosti. Zato moramo opredeliti te zelo pomembne koncepte tistih, ki verjamemo v evropske vrednote kot evropsko državljanstvo in solidarnost. Gre za ukrepe, ki jih moramo spodbujati spodbuditi. Poleg spodbujene kohezijske, teritorijalne enotnosti in gospodarske monetarne unije. Sindikati Evropske unije so pozvali, da poskrbimo za usklajevanje družinskega in poklicnega življenja, da sprememo ukrepe in da zagotovimo, da vsi, ne glede na izvor, na raso, na spol, veroizpoved, dobijo dostop do dostojnega dela. Evropska unija mora biti prisotna tudi na področju boja proti prekarnemu delu. Negotovost eh, na trgu dela povzroča eksistencialno negotovost. Naši mladi bodo živeli prvič v zgodovini slabše kot predhodna generacija. Zato si španska vlada prizadeva za to, da bi še naprej stavili na jamstvo za mlade. Gospe in gospodje, pred sedmimi meseci je španska vlada oblikovala vlado z največ ženskami v skupnosti OECD. To je začetek na dolgi poti za doseganje enakosti med ženskami in moškimi. Pot ki je ne bi mogli obrati brez eh, spodbude in zgleda Evrope. Zato bi se rad še posebej zahvalil vsem poslankam, ženskam Evropske celine, ki se trudijo za spodbujanje feminizma. Na področju enakosti med spoloma vam lahko zajamčim, da Španija ne bo nazadovala na tem področju, da bomo še naprej napredovali, vendar pa zato potrebujemo podporo Evrope. Zato predlagam, da bi sprejeli strategijo Evropske unije za enakost med spoloma, ki bo pravno obvezojoča, ki bo odpravila vrzel v plačilo med moškimi in ženskami in ki bo preprečila prekarno žensk. Evropa mora biti vodilna na, v tem boju, boju, ki ga vodijo ženske in moški že stoletja. Moramo tudi napredovati na področju evropskega socialnega stebra, na področju enakih priložnosti glede dostopa do trga dela, do pravičnega dela, socialne vključenosti in zato ponavljam. Zato podpiram uvedbo Evropskega organa za delo, da eh, bo poskrbela za pravice delavcev in enakost. Moramo zagotoviti enake priložnosti za vse na področju kulture, znanosti, raziskav. Mislim, da se vsi strinjamo, da imamo tukaj zelo močen adut, ki ga lahko pravim proti tistim, ki želijo Evropo uničiti. Zato, da zajamčimo varnost naših državljanov in okrepimo eh, našo vlogo kot eh, močnega akterja, potrebujemo Evropo varnosti in obrambe. Pred eh, letom dni smo začeli s peskom, dali smo korak naprej na področju obrambe in sedaj moramo ravnati odločno. Odločno moramo začeti z delom zato, da bi dobili evropsko vojsko. Svetu moramo dokazati, da smo mehka sila, ker smo se tako odločili, ne zato, ker bi bili šipki, zato, ker je takšno naše prepričanje. Sodelovanje naših vojaških enot mora iti onkraj naših meja, zato pa potrebujemo politično voljo. To je predpogoj za to, da bi postali mednarodna vele sila, ki je verodostojna. Evropa je model, ki je zelo privlačen za ostale države. In to z več vidikov. Veliko krat pozabimo na to, vendar pa je to tako. Evropa nam omogoča doseganje vodilne vloge na svetu, zato da oblikujemo nov svetovni red, ki ga postavljajo pod vprašaj nekatere druge mednarodne sile, mednarodni red, ki bi temeljil na človekovih pravicah, na temeljih soboščinah. In Španija je pripravljena, da vodi eh, to vlogo, eh, še posebej zaradi tega, ker imamo tesne odnose z eh, Latinsko Ameriko, s Severno Afriko in z Bližnjim vzhodom. Vendar pa je Evropa manj pomembna na tem področju, zato potrebuje več pristojnosti. Moramo postati globalni akter in zato potrebujemo soglasje. Napredovati moramo na področju obdavčevanje, na področju večletnega finančnega okvira in na področju vladavine prave. Zaščititi moramo Evropo, zato pa potrebujemo orodja, ki bodo prožna za sprejmanje odločitev. Govorimo o novi suverenosti, ki jo tukaj zastopate in to je evropska suverenost. Gospe in gospodje, moramo tudi zaključiti enotno valuto in napredovati na področju večletnega finančnega okvira. V Hagu smo sprejeli sporozum o skupni valuti in s tem smo odprli pot za evro zadnje leto vsakega desetleta je predstavljalo velik napredek. Poglejmo, 1969 vrh v Hago, leta 1979 sprejem Evropskega monetarnega sistema, 1989 delorjev načrt za vzpostavitev Evropske gospodarske monetarne unije in leta 1999 uvedba evra leta 1999 in današnje leto 2019 predstavlja eno vrzel in to je leto 2009, ko je izbruhnila mednarodna finančna kriza in odkrila pomankljivosti naše skupne valute. Zato to najbolje odraža krizo. Leto 2019 mora postati odločilno leto za napredek. Kljub vsem težavam je evro, po mojem mnenju, čeprav je naletel na hude težave v kriznih časih, zgodba uspeha, ki podpira tudi evropske projekte. Brez reform na tem področju pa monetarna unija ne bo zaključena in bo zelo izpostavljena nestabilnosti. Treba je okrepiti finančni sistem z Evropsko bančno unijo, ki bi temeljila na treh stebrih vzajemnosti in tudi, da bi sprejeli srednje ročne fiskalne ukrepe za to, da bi preprečili negativne posledice na gospodarstvo in na delovna mesta v prihodnosti. Evropo moramo okrepiti na tem področju, to je ključnega pomena. In zaradi tega morajo državljani dobiti osrednjo vlogo, biti morajo v središču teh reform. Zavarovati moramo njihove prihranke, delovna mesta in jih zaščititi, ko pride do gospodarske krize. Skupna valuta je temeljnega pomena pri skupnem projektu, kot je Evropska unija. Evropska gospodarska monetarna unija mora zagotoviti mm, socialno varstvo in vključevanje in da je to vključeno v vse naše gospodarske politike. To je pravi trenutek za to. Ko so gospodarske okoliščine pozitivne, ko lahko napovedujemo, kaj se bo zgodilo, ko lahko načrtujemo, zato moramo zaključiti eh, strukturo evra preden zopet pride do nove krize. Naučiti se moramo iz eh, naših izkušenj in odločno ukrepati. Ne smemo dopustiti, da zopet pride do nedelovanja. Zato bi plačali zelo visoko ceno v inštitucijah in tudi vsi mi, ki tukaj predstavljamo naše državljane. Pri večletnem finančnem okviru se soočamo z novimi izzivi, vendar pa moramo tudi okrepiti strateške pobude, skupna kmetijska politika, kohezijska politika, ki so tako zelo pomembne za države kot je Španija. Urbana Evropa ne sme biti ločena od podeželske Evrope. Ne smemo dopustiti, da bi prišlo do umika Evrope. Zato moramo misliti Kdo je največji koristnik takšnih sporočil? Predlog Evropske komisije vsebuje zelo veliko dobrih predlogov, migracijska politika, preporazdelitev izdatkov, inovativni programi, raziskave in razvoj. Evropa se mora osredotočiti na inovacije in eh, zmanjšati svojo odvisnost na področju umetne inteligence, avtomatizacije. Eh, Eh, kvantičnega računa in tako dalje. To pa potrebujemo jamstva. Ravno zaradi tega predlagamo, da okrepimo in podvojimo sredstva za program Erasmus. To Španija podpira. Pomembno pa je, da napredujemo tudi na drugih področjih. Potrebujemo evropski odgovor za pojave, za katere smo mislili, da so že predmet zgodovine, kot je revščina med otroki neenakosti. Revščina se začne v otroških letih. Zato podpiram kot predsednik španske vlade potrebo, da uvedemo jamstvo za otroke, zato da bi izkorenili socialno izključenost v najzgodnejših letih našega življenja. Poslanke in poslanci. Imamo predlog, čeprav ima pomakljivosti, vendar pa predstavlja zelo dobro izhodišče. Zato mislim, da je pravi trenutek, da stojimo korak naprej. Naša unija je vredna dosti več kot samo en odstotek nacionalnega BDP-ja, zato potrebujemo smotrno porabo sredstev, izdatkov in razumeti čez eh, mejne izzive, s katerimi se soočamo. Vsi želimo eh, močen proračun, ki bi bil smiselen, tudi razumen in eh, Evropa mora napredovati na socialnem, obramnem področju in tudi na področju gospodarske in monetarne unije. Zato pa potrebujemo zaupanje naših državljanov. Zmanjšati moramo distanco med državljani, da bo postala bližja, da bodo državljani razumeli, da se lahko poistovetijo z vrednotami, ki jih zagovarja Evropa. Gospe in gospodje, v zadnjem delu mojega govora bi rad govoril o podnebnih spremembah in imigracijah. Na obeh področjih moram podariti, da gre tukaj za zelo jasne evropske vrednote in da moramo tukaj doseči konsens, ne glede na ideologijo. Potrebujemo konsens, ki nas združuje pred tistimi, ki imajo koristi od razdvojenosti in razkola zato moramo voditi boj pred tistimi, ki ne želijo Evrope. Moramo zaščititi Evropo, ohraniti in ščititi naš evropski model, kot tudi evropske vrednote. Na področju boja proti podnebnim spremembam imamo mednarodne forume, ki kažejo na to, da je skeptikov vedno več, ravno tako resignirancev um, in tudi nasprotnikov Zato moramo zagotoviti globalno obvezo in usmerjanje v prihodnost in ustvariti priložnost v naših državah in v Uniji. Zato pa potrebujemo več kohezije, um, moramo dobiti eh, sporozum na področju energije, da bi lahko zmanjšali odvisnost in znižali emisije. Verjetno ste tudi vi velikokrat razpravljali o tem izzivu. In to je, da potrebujemo politično voljo v Evropi. Populizmi ne morejo zanikati tega, da meje ne morejo rešiti ničesar, ko gre za podnebne spremembe. Zato se moramo boriti proti podnebnim spremembam z razumom in zavestjo. In oboje je na naši strani. Na strani Evrope, katere glas je še toliko bolj pomemben v primerjavi z drugimi, ki jih slišimo drugot po svetu. Potem pa še drugo področje, ki je nam tako pomembno, migracije. Gospe in gospodje, tukaj govorimo o skupnem delovanju, o skupnih ukrepih, o sodelovanju z državami izvora, prihodnimi državami in to je ključnega pomena. Takšno, takšen pristop je za Španijo ključnega pomena, še posebej, ker predstavljamo zunanjo mejo Evropske unije. Z tega vidika je jasno, kako zelo pomembno vlogo. Tukaj igrajo pomembne države za Evropsko unijo, kot eh, je Maroko na področju sodelovanja. Te države igrajo zelo pomembno vlogo, ki bi jo rad povdaril tukaj. Zato moramo poskrbeti za globalni pristop tudi na tem področju. Konferenca v Marrakešu predstavlja prvi korak naprej za doseganje dogovora na področju migracij. Španija je ena od držav, ki je podpisala ta globalni pakt. Zelo dobro razumemo, kako uh, velike vrzeli povzroča to v naših družbah vendar se ne moremo sredotočiti samo na nezakonite migracije. Zakonite migracije so zelo pozitivne za nas, za gospodarski razvoj in igrajo pomembno vlogo um, pri zagotavljanju delovne sile in da se soočamo z izzivi, kot je staranje prebivalstva. Vendar pa rešitve za to ni, če ne bo prišlo do obveze do celine, kot je Afrika, ki potrebuje korenite gospodarske reforme. Ta politika mora potekati usporedno z nadzorom na mejami, kar je dožnost vseh držav članic. Potrebujemo enotni prostor, kar zadeva skupno migracijsko politiko, In zato potrebujemo tudi reformo skupne azilne politike. Pravila moramo prilagoditi na realnost in pri tem nas morata voditi dve načeli, odgovornost in solidarnost. Kompleksnost pogajanj nam ne sme preprečiti, da bi uvideli namen te reforme in to je, da izpolnimo naše naloge, ki izhajajo iz mednarodnih konvencij, da zaščitimo človekove pravice tistih, ki bežijo pred konflikti in pred vojnami. Prestiž Evrope je odvisen od tega, kakšna je naša drža, ko vidimo, da obstajajo nekateri, ki nasprotujejo najbolj humanitarnim ukrepom tistim, ki nas definirajo kot človeška bitja. In Evropa je tista, ki mora voditi in oblikovati tre, svetovne trende. V tem je naša moč. Naša največja šibkost je, da smo razklani. Kot sem dejal na začetku mojega govora, imamo tiste, ki iščejo neuspeh, propad našega modela, ki predstavlja zelo pomemben eh, trikotnik. Demokracija, gospodarska blaginja in socialno varstvo. Zato se moramo skupaj boriti proti stereotipom. Maja se bomo soočili z velikim preizkusom. Soočamo se s tistimi, ki širijo sovražna sporočila veliko jih je menilo, da je ta retorika neškodljiva, mir, demokracija in svoboda nikoli, nikoli ne smejo biti samo po sebi umevni. To sem videl ob koncu 90-ih let v Bosni, ko sem delal za Združene narode v uničenem mestu Sarajevo. Menili smo, da je takšno barbarstvo izkoreninjeno iz celine in zopet je izbruhnilo, ko je ni nihče pričakoval. In to so spodbujale sile, ki so vedno dale prednost sovraštvu pred razumom in sobivanjem. In to ne ogroža samo našega projekta sobivanja, ampak pogojuje tudi na zelo subtilen način in to bi rad povdaril, na zelo subtilen, subtilen način tiste, ki so nasprotniki tega. Zato prosim vse, da nihče ne pa posti pred temi silami, če ste evropejisti. Moramo ostati trdni, ko gre za zagovarjanje naših vrednot. Moramo biti trdnjava in se ne postiti zavesti tistim, ki želijo Evropo uničiti. Zato pozivamo vse, da zaščitimo Evropo, da bo Evropa lahko ščitila svoje državljane. V naslednjih letih sem prepričan, da bo naš projekt še naprej napredoval, kljub vsem težavam. Seveda bo prišlo do različnih mnen, do nazadovanj, vendar pa konec koncev bomo imeli več napredka kot nazadovanja. To je Eh, nekaj, kar moramo sprejeti. Evropska unija je sinteza različnih idej, včasih nasprotujočih si idej, idej, ki se trudijo za napredek na področju blaginje in eh, socialne varnosti. In to v svetu, ki se vedno hitreje spreminja. S tem se moramo soočiti na podlagi načel solidarnosti. To je v zadnjih letih raslo. Videli smo, da nas je veliko krat prizadel terorizem. E, gre za zelo realen e, problem v Evropski uniji, ko evropski državljan svoj profil na družbenih medijih okrasi s francosko zastavo, ko prijeto napada v Franciji, je to znak evropeizma ko pride do napada v Nemčiji, ravno tako in ko um, se spomnimo žrtev v terorističnega napada v Štrasburu, tukaj pred enim mesecem, zopet dvigujemo evropsko zastavo. Sovražniki Evropi ne, Evrope ne morejo škodovati temu duhu Evrope. To je realno. In eh, to se vzbuja ved, z vedno večjo silo med mladimi. Mladi so tisti, ki dvigujejo evropsko zastavo pred avtoritarizmom, mačizmom ali rasizmom. Ali pa zgolj zato, da enostavno um, izrazijo svoje nezadovoljstvo pred različnimi nacionalnimi interesi, ki so pred evropskimi. Ne moramo biti neodločni, tega si ne moremo privoščiti, ne smemo biti konzervativni in počasni, moramo biti odločni in prepričani v naše ideje in tako bomo dobili nov zagon. Soočamo se z avtoritarizmom, ki živi od nostalgičnih idej, vendar pa ne moremo dopustiti, da se to zgodi tisti, ki živijo na račun takšnih um, izmišljenih nostalgij. Je bilo takrat bolje, smo imeli mir, ko so nas ločile meje, smo imeli gospodarsko blaginjo, ko smo imeli carine pri trgovinski izmenjavi, smo eh, dobili večji napredek kot v zadnjih letih skupaj v Evropski uniji. Zelo blizu tukaj na bojnih polih Prve svetovne vojne, najdemo odgovor. In zato bi rad danes dejal, da se eh, borimo lahko proti nazadovanju z nazadovanju z napredovanjem. Torej, ne smemo dopustiti, da prevlada preteklost odlični podpredsednik eh, komisije Franz Timmermans je dejal, da preteklost nikoli ne bo postala prihodnost Evrope. Moramo se naučiti iz naših napak. To je preteklost. Moramo mobilizirati Evropo, zaščititi moramo naše vrednote, da bo ta projekt postal enkraten na svetu in zavidanja vreden. Samo tako bomo porazili tiste, ki želijo uničiti naše ideale. In to bi rad povdaril. To želijo storiti zaradi enega samega razloga. Zaradi vrednot, ki jih zagovarja Evropska unija. Zato se moramo na to odzvati z zagovarjanjem teh vrednot. Zato pa potrebujemo prepričanje in odločnost poiskati moramo pragmatizem, tako kot smo to počeli do sedaj. Zato moramo ščititi to veliko dediščino, da jo lahko prenesemo na naslednje generacije v Evropski uniji. Če smo se česa naučili, je to to, da v takšnih trenutkih evropske zgodovine moramo vzdržati in to pomeni napredovati. Vi tukaj zastopate današnje generacije in zato moramo opraviti našo najpomembnejšo nalogo in to je zaščititi Evropo, da bo ta lahko zaščitila naše državljane. Najlepša hvala. sto per chiudere il sistema torej sedaj eh, zaključujemo seznam tisti si tisti ki so se prijavili za postopek pritegni pozornost predsedujočega in prosim predstavnike političnih skupin da se držijo časa ki jim je bil dodeljen kajti želimo da bi čim več poslancev in poslank dobilo besedo v tej razpravi. Prosim torej, da se držite časa. Prvi je na vrsti podpredsednik Evropske komisije Franz Timmermans. Hvala, predsednik. Začel bi z zahvalo premijeru Sančesu za uh, zelo nadušujoč govor. Nekaj poskušal deliti z nami, sicer če želi Evropa zavarovati svoje državljane, moramo mi, politiki, prevzeti odgovornost, da zavarujemo Evropo. Samo složna, združena in močna Evropa lahko eh, varuje svoje državljane. In tisti, ki prodajajo neke iluzije, da lahko državljane branite s tem, da izolirate tiste, ki so drugačni, da jih lahko zavarujete z gradnjo nekih zidov, Eh, in ograji in s prodajo nekih sanj o nacionalizmu, vse to bo vedlo v razočaranje. Varstva v protekcionizmu ni. Tam boste našli samo izolacijo. In narodi, ki bodo prepuščeni samim sebi v Evropski uniji, se preprosto ne bodo uspeli soočiti z eh, globalnimi izzivi. Samo združena Evropa lahko Eh, izpolni pričakovanja eh, naših državljanov in sicer to, da jih zavarujemo in da oblikujemo njihovo prihodnost kot eh, prihodnost svobodnih ljudi. Vem, da Pedro Sanchez globoko verjame v Evropsko unijo. Je zadnja generacija, predstavlja zadnjo generacijo, ki se je rodila še pod diktatorstvom, ki predstavlja generacijo, ki je zrasla v upanju neko demokracijo in svobodo. Potem pa je Španija seveda prišla v Evropsko unijo in zauzela svoje pravo mesto v Evropi. In a, eh, moje sporočilo španski vladi danes je sledeče. Če se ozrem v preteklost, po zadnjih 40 letih, lahko povem, da drži to, da je Evropa oblikovala Španijo, da je postala takšna, kot je danes. Zato, ker je bila to želja španskih državljanov. Ampak mislim, da je prav, da. Danes trdimo, da mora Španija danes oblikovati Evropsko unijo, prevzeti mora odgovornost kot vodilna država v Evropski uniji, izkoristiti mora ta potencial, ki ga imate. Pokazali in dokazali ste v tej grozni krizi, ki je prizadela špansko, držav, špansko državo, kako vas lahko ta kriza še okrepi. Res je, da je brezposobnost še vedno 13 odstotna, previsoko, ampak mislim, da ste dosegli ogromno v zadnjih nekaj letih. Eh, kriza je danes za vami in mislim, da so španski državljani pokazali veliko odločnosti in ste bili za zgled eh, ostalim evropskim državljanom. Prav tako pa se Španija strinja s tem, da Evropa predstavlja blaginjo, demokracijo, svobodo in mislim, da so te, to dragoceni koncepti, ki jih ne moramo imati eh, samo umivno. Španija ima posebno mesto, v Evropi. In uh, zgodovina nas veže uh, v preteklost veliko dlje kot let, do leta 85. Evropa dolguje ogromno ljudem, kot so Salvador de Madajaga, ki so uh, pomagali zgraditi evropski projekt. Uh, Eh, in on nikoli ni obupal na tem, da se bo Španija pridružila tem projektu. Obstaja ogromno eh, oseb, ki nikoli se niso odpovedali svojim idealom. In on je videl. Eh, to, kako je evropska usoda prepletena s špansko usodo, naši, naše identitete in nasi, naši uspehi so povezani. Mislim, da bi bil on eh, ponosen na demokratično Španijo, preznujete 40 let eh, španske ustave in ste del močne in združene Evrope, ponosen bi bil na socialen in gospodarski napredek, ki ga je Španija opravila do, od leta 85 eh, do danes. Imate dvosotno gospodarsko rast, brezposlenost pa je nažalost še vedno 13 odstotna. Ampak pozitivnih signalov v gospodarstvu je ogromno. Gospodarstvo zopet raste in želim še enkrat podariti, da gre zasluga temu španskim državljanom, ki so odločni in pogumni in eh, zasluga gre tudi evropski solidarnosti. In ta solidarnost je nekaj, na kar je Španija recipročno odgovorila odgovorila. Španija je bila deležna pomoči evropskih partnerjev v času krize, ampak vedno znova je pokazala, da a, bo solidarna tudi z Evropo. In to vsak dan, zlasti če pogledam, kaj se dogaja na področju migracij, naprimer. Države kot so Španija in Malta tudi v težkih časih so solidarne s tistimi, ki potrebujejo našo pomoč. Španija je bila vodilna država v številnih ozirih in ti, Pedro, si bil voditelj, ko si v Španiji pozdravil tiste, ki so obtičali na Aquariusu. To je bil zares pomemben trenutek v Evropi, ko si vstal in v imenu Špancev povedal, da ne bomo pustili, da eh, te osebe še kar naprej obtičijo na tej ladji in plujejo proti sredozemlju brez cilja. To politično gledano ni bil najlažji odgovor. Najlažje bi bilo, da krivite uh, begunce za njihovo situacijo, ampak eh, niste storili tega, ampak prevzeli so odgovornost na sebe. Uh, podobe teh uh, ladij in beguncev in to, kako ti begunci ustvarjajo razprtije v Evropski uniji, kaže na to, da moramo na področju migracije delovati skupaj. Mislim, da je prišel skrajni čas, da zares reformiramo skupni evropski azilni sistem. Samo, če bomo izvedli vse reforme, bomo v končni fazi uh, vzpostavili vzdržno situacijo. Samo uh, varovanje meja ne bo dovolj. Potrebujemo tudi delujoč azilni sistem, ki bo temeljil na solidarnosti in ki bo temeljil na temeljnih vrednotah Evropske unije. Še nekaj bi želel podariti, to, kar si povedal sam Pedro v zvezi z Afriko. Če obstaja en, ena celina, ki bo zares definirala evropsko prihodnost, je to Afrika. Nihče drug ne more in ne želi prevzeti odgovornosti, te odgovornosti. Samo Evropa to lahko, uh, samo Evropa lahko to naredi. To je naša steserska celina uh, blizu Evropske unije in če ne bomo skupaj kolektivno prevzeli prihodnosti za obe celini, potem vemo, da se bodo težave Afrike. Uh, hitro preselile v Evropsko unijo, ne glede na to, kako visoke bodo naše ograje. Samo blaginja, optimizem, uh, in pa prihodnost, v katero tudi afričani lahko verjamejo, bodo ustvarile neko dobro prihodnost in prijetnišo usodo za vse. In Pedro, tebe pozivam, da vodiš Evropo in da Evropi pokažeš in dokažeš, da ta odnos z Afriko ni nekaj, kar je pomembno samo za sredozemske države članice Evropske unije, ampak da je to, ampak da je to pomembno za vsako uh, državo članico Evropske unije. V proračunu smo za trikrat povečali sredstva za migracije. 33 eh, milijard evrov to že imamo in to bo zelo pomembno zlasti za Španijo, zato ker ste uh, bili izjemno solidarni z migranti, ampak tudi zato, ker veste, kako uh, grozne so posledice terorističnih napadov. Uh, Tudi eh, raziskave in razvoj sredstva bomo povešali za več kot 50 odstotkov in na ta način eh, podprli ta digitalni prehod v Evropski uniji. Na ta način bomo ukrepili tudi konkurenčno španskega gospodarstva. Nadgradili bomo načrt Junkerjevega, oziroma nadgradili bomo Junkerjev načrt, ki je že uh, okrepil investicije v špansko gospodarstvo. Več kot 150 tisoč uh, majhnih podjetij smo podprli v Španiji in na ta način uh, dobili smo naprimer uh, več, uh, več, uh, čistih uh, več čistih avtobusov v Palmi de Majorki. Uh, podprli smo gospod mala gospodarstva po celi Španiji. Vem, premije, da je vaša vlada zavezana k doseganju ciljev trajnostnega razvoja SDG-jev in vem, da mora Španija izvesti to preobrazbo, podobno kot eh, ostala Evropa in želel bi izkoristiti to priložnost in pozdraviti eh, kolega, ki sedi tule ob meni, ki je, bil zares, ki je imel zares vodilno vlogo globalno gledano za to, da bi zagotovili, da bo Evropa dosegla cilje iz eh, Pariza mislim, da je bil eden izmed ciljev eh, voditeljev na globalni ravni v tem oziru in mislim, da um, se moramo tega zavedati vsi. Nov program InvestEU ima ogromen potencial, saj lahko uh, omogočimo še dodatnih 650 milijard investicij v Evropski uniji med letom 2021 in 2027. Eh, Manuel Marin je bil osnovni oče Erasmusa in zdaj bomo okrepili tudi Erasmus na več kot 13 milijard evrov. Sam sem imel priložnost z njim sodelovati v preteklosti. Je bil uh, zelo, oziroma je zelo strasten človek, ampak uh, Eh, doseže ogromno in s tem programom mislim, da bodo španci uh, uspeli pridobiti ogromno novih uh, veščin in spretnosti. Mislim, da smo bili, imeli vsi izkušnje špan, z mladimi španskimi državljani, s katerimi smo delali in mislim, da smo uh, vsi videli, kako odprti so, kako hitro se učijo in tako naprej. S temi naložbami bomo zares poskrbeli za ogromne razlike v Španiji in posod drugod. Tako da je izjemno pomembno, da, dogo, da se dogovorimo glede novega proračuna, kar se da hitro. In tu računam na pomoč Pedra in njegovih kolegov, da se to kar se da hitro zgodi. Prav tako naj izpostavim to, kako pomembno je agenda za enakost, ki jo zdaj izvaja španska vlada. Zakaj nimamo boljšega načrta za to, da bi premostili vrzel pri plačah med moškimi in ženskami v Evropi? Zakaj se lahko vsi strinjamo s tem, da moramo končati se to vrzeljo pri pokojninah v Evropi. 40 odstotkov, to so razlike pri uh, pokojninah v Evropski uniji. Zakaj dajemo še vedno 50 odstotkov evropskih kadrovskih verov na stranski ter v Evropski uniji? To je nespremljivo in računam na pomoč eh, Pedrove vlade, da se bo to spremenilo. Zakaj, da res ne končamo z nasiljem nad ženskami v Evropski uniji? To je naša dožnost. In zakaj? Ne opozorimo, da obstajajo nekateri, ki se zgovarjajo na družinske vrednote in s tem zanikajo uh, pravice ženskam. To niso družinske vrednote, da trdite, da ženske nimajo enakih pravic kot moški. To niso um, družinske vrednote, če s njimi opravičujete nasilje v družini. Tega ni moč upravičiti z uh, nobenimi, nobenimi argumenti. Uh, spoštovane poslanke in poslanci. Po mojem je španska zgodovina, španska zgodba o Evropski uniji dober zgled za prihodnost. Mislim, da jasno kaže, koliko in kaj lahko dosežemo, ko sodelujemo, prevzamemo odgovornost in poskrbimo za to, da uh, se solidarnost tudi konkretno izraže. Evropo moramo zavarovati. Hvala. Thank you very much. Mr. Najlepša hvala, gospod eh, podpredsednik. Prvi govornik v imenu skupin je vodja ELS-a Manfred Weber. Minister, gospod premijer, eh, dobrodošli. Z vašo prisotnostjo bomo zares lepo začeli leto 2019. Vi kot uh, vodja ste prepričan proevropejec in vaša država je tudi jasno pro, uh, proevropejska. Tako je odlično, da vas imamo danes tu Evropo. V Španiji pomeni uh, blaga, blaginjo uh, in uh, mir in uh, obratno tudi drži. Skratka, odlično je, da bomo leto 2019 praznovali leto demokracije v Evropski uniji, eh, saj bomo imeli evropske volitve. Prav tako ste eh, povedali, da boste podprli proces eh, špicen kandidat in podprli predstavnike vaše skupine, Franca Timmermansa, in mislim, da to jasno kaže, da podpirate demokracijo v Evropski uniji. Mislim, da prav, da to debato nekako zazamemo iz, evropske, iz evropskih volitev. Eh, o prihodnosti Evrope pa lahko govorimo eh, samo, če danes omenimo tudi populizem. Ostanovni očetje eh, evropskih sanj so bili kolegi iz vrst socialistov, konzervativcev, zelenih in tako naprej. Zato nas danes antievropejci tudi napadajo. Saj predstavljamo vse, kar oni sovražijo. Ekstremna desnica je nevarnost, ampak naj izpostavim, da ekstremisti ne poznajo političnih barv. Vi ste prepričani evropejec, ampak vaša vlada ne bi obstajala brez podpore ekstremne desnice in podpornikov separatiz separatizma v španskem parlamentu. In to nas skrbi. Odgovor populistom mora biti, po našem mnenju, prvo, prvo vrsti to, da se vzpostavi stabilnost. Eh, to je naša naloga, naša naloga kot politiki. In Franz, Timmers, Franz Timmermans je pohvalil odlične oziroma zelo uh, dobre. Zelo dober razvoj španskega gospodarstva po uh, krizi. In naj izpostavim, da, je, da gre zasluga temu vladi Marijana Rahoja. Oni so vzpostavili pogoje za ta gospodarski uspeh Španije. Zdaj pa vi razmišljate o tem, da bi razveljavili reformo trga dela, ki jo je izvedel Marijano Rahoj. To bi bil napačen signal. Če želimo vzpostaviti in ustvariti priložnosti za prihodnost, eh, pomeni, da moramo biti pripravljeni tudi na izvedbo reform. Socialna Evropa eh, vzpostavlja eh, delovna mesta in krepi prihodke oseb. Tako da prosim, ne poslušajte populistov, pustite reforme primerom. In drugo, kar želimo spostaviti v zvezi s tem, pa je to, da izjemno spoštujemo vašo vlado, kljub temu, da, se, da imamo drugačne politične vrednote in ideje. Skrbi pa nas politična stabilnost. Neke konstruktivne in stabilne večine za proračun za leta 2019 vam ni uspelo sestaviti. Predstavljate eno izmed največjih gospodarstv v Evropski uniji, v evrobmočju. In Tako veliko gospodarstvo brez stabilnega proračuna pomeni manj stabilnosti in več negotovosti. Zato je sodelovanje z nekaterimi strankami v španskem parlamentu nekaj, kar vzpostavlja oziroma ustvarja negotovost v Evropski uniji. Pa še migracije. Mi kot TLS e imamo jasne prioritete. Prvo kot prvo, Eh, imamo, pred, predlagamo maršalov načrt za Afriko, ambiciozen načrt, s katerim bi pomagali tistim, ki pomoč potrebujejo v Siriji in drugot. Nekaj pa je jasno, nezakonite a, eh, migracije treba osta, ustaviti. Treba je razbiti tudi ta nezakoniti model tihotapcev in nezakonite migrante moramo po prvičnem postopku poslati domov. In Španija ima tu posebno odgovornost. Nezakonito prečkanje meja v Španiji se je podvojilo že drugo leto zapored. 57 tisoč migrantov je prečkalo na ta način mejo. Pogosto slišim ta argument, da je zelo težko zavarovati mejo tam. Lani poleti sem šel na Eh, bolgarsko-turško mejo in tam je premijer zgradil eh, pet metrov eh, visoko mejo, 180 km je dolga in jasno je, da če imate politično voljo, lahko preprečite, da nezakoniti migranti prečkajo mejo. Vse je v tem meli, pravzaprav prav, prav, vi storili isto, tudi tam so ograje od vas pričakujemo, torej, če se želite boriti a, proti ekstremistom, morate rešiti to težavo. Od Španije pač pričakujemo, da boste varovali meja, e, meje pred nezakonitim migrantom. Ekstremne oblike, ekstremna oblika populizma je nacionalizem. Ta stari duh je zopet zaživel. In v Španiji e, ima to tudi konkretno ime, katalonsko vprašanje. Mi kot TLS podpiramo špansko ustavo, podpiramo tudi uh, eh, ozemelsko celovitost Španije in podpiramo vlado v, tem, uh, v tej želji, da ohrani celovitost Španije. Evropa temelji na vladavini prava, isto uh, velja za Španijo in Rahojevo vlado smo predtem podpirali in isto bomo storili za vas, če nas boste potrebovali. Eh, skupaj se moramo boriti proti nacionalistom v tem eh, kontinentu. Moja skupina je v tej skupini glasovala za komunističnega podpredsednika, nismo pa želeli glasovati za ekstremno desničarskega podpredsednika, zato ker želimo zagotoviti, da nacionalisti nikoli ne bodo več imeli besede glede prihodnosti Evrope. So naši sovražniki. Najlepša hvala za vašo prisotnost. Mi kot skupina moramo doseči ogromno. Najlepša hvala za to, ker je Španija predana Evropski uniji, e LS zagovarja jasno pot. Ne smemo imeti več strahov, ampak up in eh, populizem, proti populizmu se moramo prav tako učinkovito boriti. Hvala.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 Torej, dragi Pedro, zdaj se ne morem pomagati, moram vas spet citirati. Če naj zavarujemo Evropo, mora Evropa zavarovati nas. Upam, da bi to postal slogan vseh eh, evropskih vlad. Želim si, da bi to postal eh, slogan vseh evropskih vlad. Eh, premijev in predsednikov in da bi to uh, postala neka smernica za vse, ki imajo v Evropi neko politično odgovornost. Ampak nažalost smo zelo odaljeni od tega. Zato smo se veselili, da boš danes z nami, da ti prisluhnemo, da prisluhnemo tvojemu strastnemu govoru in zanimivim idejam glede uh, pravičnosti v naši Evropi. So enfah. Žal pa ni vse tako enostavno, kolega Weber. Ni vse tako enostavno, kot ste to predstavili. Vsi smo v istem čovnu, ampak če se želimo zaprstaviti nacionalizmu, če želimo preprečiti, da bi Evropa postala žrtov skrajne desnice, potem mora ta čovn tudi pluti, mora imeti neko dinamiko in ta zastoj zadnjih desetletij moramo premustiti ljudje v Evropi čakajo na to, da kaj naredimo, da poskrbimo za njihova delovna mesta, za njihovo socialno za njihove socialne razmere, za njihovo prihodnost v modernem svetu in to je ključni problem. Vsi pravijo, da smo vsi v istem čovnu, ampak nišče ne razvije neke ideje, s kakšno dinamiko bomo eh, lahko napredovali skozi valove. In vemo, da je na drugi strani nekdo kot je Putin, ki ga ne zanimajo naše zamisli o svobodi. Poleg tega je na dru, zopet na drugi strani tudi Trump, ki nima eh, pojma o tem, kako mi želimo organizirati socialno pravičnost. Eh, Eh, na kaj čakamo, zakaj ne zaženemo dinamike, ki eh, se skriva v evropski družbi. In moram reči, da mi je bilo zelo všeč to, kar je povedal Pedro Sanchez, kaj ti gre za program, kako Evropsko unijo povezati s pričo interesov in strahov, ki jih imajo ljudje v Evropi. To je ključna točka. Všeč mi je bil. Pedro govor, ker je pravzaprav eh, jasno pokazal, kaj potrebujemo, kaj potrebujemo v naslednjih petih letih v novem mandatu. Ampak iskreno rečeno, všeč mi je bil govor tudi, ker ga je podal predsednik španske vlade, predsednik vlade države in tu bom podaril to, kar je povedal Franz Timmermans. Eh, države, v kateri se bo soodločalo v sodje Evrope. Gre za državo z velikim kulturnim bogatstvom, ki eh, ima zelo raznolike korenine, zelo pestro zgodovino. Gre za državo, ki je premagala avtoritarni fašistoidni režim in ki je razvila demokratično moč, da se zoprstavi eh, vsem, ki eh, bi želeli streljati nazaj v času nepravičnosti, v času odprave demokracije. Zanašamo se na Španijo in vemo, da je Španija v dobrih rokah. Program, ki je bil predstavljen, eh, je program, ki ga moja poslanska skupina v celoti podpira. Zelo podoben program pripravljamo tudi sami. Pravimo, nikoli več ne želimo govoriti o gospodarstvu, ne da bi pri tem govorili o perspektivi ljudi, ki delajo. Ne moramo pa govoriti o gospodarstvu in delu, ne da bi priznali, da mora priti do spremembe, spremembe, ki bo rešila naš planet ampak ta sprememba bo uspela samo, če bomo ljudi eh, pospremili na tej poti, jim dali upanje, jim dali perspektivo. Eh, poglejte, kaj se je zgodilo v Franciji gospodu Macronu. Ljudem moramo dati moč eh, in jih povabiti, da gredo z nami na to pot. Zato je socialna perspektiva in socialna pravičnost ključen element teh projektov. In za zaključek, ja. Eh, vse je odvisno tudi od tega, kako vladamo. In novosti, ki so prišle iz uh, Madrida, uh, Pedro Sančezu je uspelo sestaviti inteligentno vlado, ozrto v prihodnost. Uh, ukvarjate se s kompetencami, z energijo, z okoljem. Imate uh, visoko komisarko za uh, Eh, vzdržnost in eh, govorite veliko o pravičnosti med spoloma. Želim si več tega v Evropi, tako da vam lahko samo čestitam in skupaj želimo uresničevati program, ki ste ga danes prikazali. Za skupino konzervativcev in reformistov dobi besedo gospod Enkel. Gospod predsedujoči, Gospod predsednik, govorili ste o prihodnosti Evrope in mislim, da je bilo dobro, da ste vključili tudi svoje misli o Brexitu. V prejšnji razpravi je podpredsednik Timmermans izrekel zahvalo britanskim vojakom, ki so rešili njegovo državo pred nacisti. Gospod, eh, podpredsednik, gospod podpredsednik, eh, Moj oče je uh, padel v vojni, eh, naša hiša je bila bombardirana in moram reči, da sem vesel, da smo kot Nemci izgubili bitko za Britanijo. Ampak eh, bom pa res eh, razočaran, če bomo izgubili bitko za eh, Britanijo danes. Eh, in dejansko bodo v Brexitu na obeh straneh samo poraženci. Poraženci bodo ne samo v Britaniji, pa tudi, ampak tudi v Evropski uniji. In mislim, da eh, ima zadeva gospodarski in tudi morali predznak, kaj ti eh, gre za izstop, ki je enako, če bi istočasno izstopilo iz Evropske unije 19 drugih držav. Poleg tega je Britanija vedno bila glas razuma, subsidijarnosti, konkurenčnosti in decentralizacije. Tu pa je tudi moralni element, kaj ti uh, eh, marsikdo je v prejšnji razpravi eh, dejal, da bomo zaradi Brexita vsi uh, osiromašeni tako da mislim, da to ima močan moralen predznak. V prejšnji razpravi eh, so vsi govorili o tem, da obžalujejo brexit, razen ljudi na moji levici, nišče pa ni ponudil neke rešitve, s katero bi brexit ustavili, pa mislim, da moramo to narediti. Več kot 140 poslancev in poslank eh, v parlamentu je napisalo pismo, ki je naslovljeno na britansko ljudstvo, eh, v katerem poziva ljudi naj gredo ponovno na volišča. To podpiram, ampak pravzaprav bi si morali napisati to pismo sami sebi, kajti ne smemo pozabiti v nasprotju s tem, kar je dejal gospod Frhovštad, eh, ne gre samo za interni dvoboj v konzervativni stranki. Britanci so imeli razlog, da so začeli razmišljati o Evropi. V Lizbonski pogodbi je govora o e, subsidijarnosti, zgodilo pa se je še več centralizacije. Govorili se je o konkurenčnosti, dejansko pa je prišlo do e, še več e, centralizacije in liberalizacije in eh, mislim, da so, obstajajo dobri razlogi, da ta parlament, komisija in svet začnejo delati drugače. Strinjam se z vsemi, ki pravijo, da ni verjetno, da bi eh, prišli do nekega dogovora, s katerim eh, bo Tereza May lahko dobila podporo v parlamentu. Torej, spremenimo strategijo. Ponudimo Britaniji dogovor, ki bo omogočila, da ostane v Združenem kraljestvu. Gospe in gospodje, to je poziv današnjega dne. E, ne gre za to, da bi tarnali ali krivili Britanijo. Na nas je, da se zavedamo, da smo tudi mi soodgovorni za Brexit, torej ponudimo nov dogovor Britaniji, ki bo omogočil, da bodo ostali v Evropski uniji. In tu pri tem gre lahko samo za eh, poseben začasen dogovor o migracijah. Torej, namesto da vedno krivimo Britance, eh, se zavedajmo tudi, da sta Evropa in Bruselj del problema in zato morata postati tudi del rešitve. Izborimo si torej to bitko za Britanijo. Hvala. Za skupino liberalcev dobi besedo gospod Verhofstadt za dve minuti. Bom uh, eh, poskusil uh, eh, povedati, kar sem hotel v štirih minutah, ker imam eh, eh, španske, eh, baskovske ter katalonske kolege, ki želijo čas za govor. Torej, mislim, da je tu ena prevladujoča značilnost Španije, ki jo dokazujete tudi vi. Morda je to v tem trenutku najbolj proevropska država v Evropi kajti imate pogum, da govorite o federalni Evropi in eh, ni veliko kolegov, ki prihajajo sem eh, in ki imajo pogum govoriti o tem. In to ni na ključe, kajti evropska zgodovina in španska demokracija sta povezani. Zadnja desetletja eh, je vaše zunanje ministerstvo pravzaprav vodila ekipa, ki bi lahko eh, se imenovala tudi Evropski parlament. Uh, gospod Devigo, Miguel Moratinos in ne na zadnje, uh, eh, v španski politiki obstaja tudi neka konkurenca med strankami, katera stranka bo najbolj proevropska. In to mi je všeč. Uh, rad vidim, da, oziroma rad bi videl, da bi v vsaki državi v Evropi eh, nacionalne politične stranke konkurirale, katera bo najbolj proevropska. To je prava pot naprej. Vendar pa vam moram povedati, da Po, mislim, da 15. razpravi o prihodnosti v Evropi sem nekoliko frustriran nad vsemi temi razpravami, kajti vsakič pride nek premijer, eh, predsednik, ki predstavi cel seznam vseh novih evropskih politik, ki bi jih morali imeti, socialne politike, davčne politike, politika preseljevanja, evropska vojska. Nikoli pa se ne lotimo vprašanja, zakaj se to do zdaj ni zgodilo, kje so ovire. Zakaj vedno naredimo premalo prepozno v primerjavi z našimi ameriškimi prijatelji, ki so rešili finančno krizo v devetih mesecih, mi pa po devetih letih še vedno nimamo bančne unije? Po sedmih letih tragedije v sredozemlju in želim vam čestitati za to, kako ste obravnavali begunce z akvariusa, ampak priznajmo, to je posledica nehumanih nacionalističnih politik gospoda Salvinija, ki je bil razlog za to katastrofo in v zadju je tudi pomankanje evropskih politik. Zakaj še vedno nimamo evropske mejne in obalne straže? Zakaj še vedno nimamo dogovora o reformi dublinskega sistema, naprimer? Po toliko letih tragedije v sredozemlju, Zakaj danes nimamo evropske vojske, zakaj imamo še vedno težave z reformo eh, evroobmočja? Devet let po začetku finančne krize, to je za me ključno vprašanje in upam, da boste čez nekaj minut, ko boste odgovarjali, odgovorili tudi na to. Za me je del težave v tem, da imamo trenutno v Evropski uniji slabe institucije in slabe institucije ustvarjajo slabe rezultate. Dobre institucije ustvarjajo dobre rezultate. Težava je v tem in to vedno znova ponavljam in bom še naprej ponavljal skupaj z nekaterimi izmed vas. Težava je v soglasnem odločanju, ki obstaja v Uniji, zlasti v Evropskem svetu, ki je, in to je glavni problem, ki ga je potrebno rešiti. Potrebno je odpraviti ravnovesje, ki obstaja med Evropskim parlamentom, ki odloča z večino in med svetom, ki.